Pristojni mađarski organi so mi posredovali zahtevo za dvig parlamentarne imunitete Čabe Molnarja v okviru kazenskega postopka. V skladu z poslovnikom bomo to zahtevo posredovali odboru za pravne zadeve. Odbor za pravne